izmenjavo mnen. Sem se zahvaljujem za vaše prispevke in vas obveščam, da se bo zasedanje nadaljevalo jutri ob 9. Hvala in lep večer.